Uh, spoštovani kolegi, spoštovani gospe in gospodje, lep dan vsem. Brez akademskih 15 predlagam, da nadaljujemo z našim delom. V veliko čast mi je, da predsedujem delu v popodanski polovici tega sestanka. Govorili bomo o gospodarskih izzivih, razvoju in pa krizi. V skupini naših govornikov danes bodo tudi predstavniki iz ekipe za sodelovanje in pa krizo. Tema današnje razprave so ekonomski izzivi, razvoj, sodelovanje in pa krize. Sama ne bi želela tukaj očkrtniti nič časa od eh, časa, ki ga imamo na voljo za razprave. Uh, in obenem bi želela, da imate možnost spregovoriti tudi vi. Zato mislim, da bi lahko strnila ta uvod na dvoje oziroma dve točki. Prva točka zadeva. nosilce moči, vlade, parlamente, oblikovalce, mnen in tako dalje. Kako se ti soočajo z trenutnimi gospodarskimi izzivi in pa tudi z največjimi izzivi, kot je brezposelnost med mladimi? Brezposelnost med mladimi je nekaj, kar smo poznali prav gotovo tudi že v okviru prejšnjih režimov. Zaradi uporov pa se je rodilo tudi upanje med mladimi, pa tudi med eh, drugimi ljudmi, da se bodo stvari hitro razrešile To pa se ni posod zgodilo. Zanima nas torej, kakšno je vaše mnenje glede tega. Na to pa še drugo. Številne islamske stranke se naslanjajo na načela islamske slovenskega gospodarstva, če kaj takega sploh obstaja. Gre torej za enega izmed prestopov k vodenju islamskega gospodarstva. In naše vprašanje je, kako se prilagajate izzivom, ki izhajajo iz tega vprašanja. Poleg tega nas zanima, kako se izvaja politika na osnovi islamskih načel in kako bi to bilo mogoče umestiti v globalni sistem, ki seveda ni dosleden, ni koherenten, vendar pa v njem prav gotovo prevladujejo pravila Svetovne trgovinske organizacije. Svetovna trgovinska organizacija ni nekakšna anarhistična ureditev, ravno nasprotno gre za platformo, v okviru katere nastajajo številna stroga pravila za trgovino in pa tudi gospodarstvo. Z nami so nekateri čestitljivi govorci. Dovolite mi, da jih najprej predstavim, potem pa jim bom predala besedo, da podajo svoje stališča. Najprej bo spregovorila poročevalka, gospod Sarah Chase, ki je članica organizacije Carnegie Endowment for International Peace. Ta organizacija naj bi imela sedež v Washingtonu, če sem vse prav razumela. In uh, gospa Sajračevic ima res izjemen življenje pis. Trenutno se ukvarja z javno korupcijo in pa z nastajanjem uh, ekstremističnih skupin ali pa skupin skrajnežev. Sarah Chase je avtorica Punishment of Virtues, gre za obravnavo konteksta v okviru talibanske nadvlade. Obenem prav tako oblikuje razne prispevke Dobro. Potem mi dovolite, da nadaljujem z govorci. Doktor Same Fazi Hinjen prihaja iz Egipta. In v smislu uvoda lahko povem, da je gospod član Šurskega sveta v Egiptu. Prav tako je direktor Centra za razvojne študije ter Aleksandrijske knjižnice od leta 2009. Delal tudi kot svetovalec za Ministrstvo za prebivalstvo in pa družino. Sodeluje pa tudi na področju mednarodnih organizacij, naprimer USAID in pa UNESCO. Ima doktorat na področju oblikovanja socialnega kapitala in pa tudi magisteri na področju transparentnosti v javni upravi. Te nazive je pridobil na univerzi v Kajru, pa tudi diplomo iz upravljanja in pa razvoja na univerzi v Sussexu. Potem pa še gospod Benal Salem, ki je ministr za kmetijstvo v Tuniziji, obenem je tudi član stranke Enade ter tudi član izvršnega odbora od leta 1999. Je strokovnjak za vodne vire, obenem tudi inženir ter profesor na visoki šoli za agroživilstvo v Tuniziji. Gospod Ben Salem, pa je prav tako diplomiranec Univerze v Štrasburu. Na to pa še nazadnje, dr. Fakima Fasli je članica stranke za pravičnost in razvoj, obenem predava na Univerzi Hasan II v Maroku. Torej tudi članica Maroškega parlamenta članica odbora za finance in pa gospodarske zadeve. Predava tudi na univerzi v Maroku, kjer se ukvarja z javnimi financami in pa mikroekonomiko. Med nami je tokrat med govorci tudi ženska, zato bi prosila žensko, da začne. Mislim, da se tukaj s tem strinjamo. In zato prosim kljub temu, da tunizijski minister začne z razpravo. Imate deset minut. Najlepša hvala. Dani Avelen, ja, Aškur. Eh, Najprej mi dovolite, da se zahvalim Evropskemu parlamentu za to povabilo. Sam mislim, da obstaja realna potreba po odprtem dialogu med obema bregovama mediteranskih držav. In eh, danes imamo priložnost, da se o tem pogovorimo. Ponovadi se pogovarjate o nas le posredno, danes pa se lahko pogovorite z nami neposredno. Poleg tega me veseli to, kar sem slišal danes zjutraj, dopoledne, strani gospoda Broka. In obenem se lepo zahvaljujem za vse, kar dosegate tukaj na drugi strani Mediterana. Govorimo o arabske pomladi in tako bomo to imenovali tudi v prihodnosti. Vendar pa nekateri o tem govorijo tudi kot o islamski zimi. Vendar pa vam moram povedati, da je pri nas zima pravzaprav sončna in topla. Torej, po zimi je naprimer manj dežja in tako dalje. In kot eh, minister za kmetijstvo imam najraje zima. Saj kmetijstvo je prav gotovo področje, ki se pogosto znajde v težavah. Danes se bomo pogovarjali o gospodarstvu. Najprej bi želel povedati o nekaj, o nečemer, kar smo podedovali od prejšnjega režima. Trenutni režim ima kar 800 tisoč brezposobnih in od tega jih je velik delež diplomiranih. To smo podedovali od prejšnjega režima. Od prejšnje vlade smo prav tako podedovali gospodarsko rast, ki je nižja oziroma je pravzaprav v minusu, minus 2,2 odstotka. In kljub številnim težavam, ki se pojavljajo, nam je uspelo obrniti ta trend in trenutno dosegamo 3,6 odstotkov rasti. In če to stopno primerjamo z našimi sosedi, lahko ugotovimo, da je ta raven tudi višja od eh, ravni rasti naših sosedov. Sosedi pa imajo enake težave kot mi danes, ta dediščina preteklosti in tako dalje. Torej, po enem velikem dogodku se prav gotovo zgodi potem tudi odziv. In povedati moram, da je danes odziv manjši kot med prvimi leti. Kot sem povedal, je zdaj gospodarska rast 3,6 odstotkov. V kontekstu zaposlovanja nam je veliko uspelo. Na bolje so nam nekatere neodvisno ocene uspelo nam je ustvariti 112 tisoč novih delovnih mest. Več kot 20 tisoč delovnih mest v javni upravi. In to nam je uspelo februar, marca ter aprila letos. Vsega skupno smo ustvarili 138 tisoč novih delovnih mest. In če to primerjamo z tunizijsko situacijo pred revolucijo, mislim, da lahko rečemo, da je bilo letošnje leto najboljše leto za tunizijsko gospodarstvo v smislu ustvarjanja novih delovnih mest. Leta 2007, to je bilo najboljše leto nekdanjega režima, je bilo ustvarjenih 70 tisoč delovnih mest. Tako nam je zdaj uspelo pravzaprav ustvariti dvakrat toliko v primerjavi z prejšnjim režino, režimom. Kar pa zadeva preostale brezposelne, mlade brezposelne, ki ni uspelo pridobiti delovnih mest, mislim, da se je bo za njih situacija izboljšala, vendar pa še vedno čakajo na nova delovna mesta. In te skrbi res povzročajo veliko sivih las. Niti vlada, niti opozicija nista bili v položaju, kjer bi lahko ustvarili nova delovna mesta za vse te mlade brezposelne. Tukaj si moramo torej zastaviti vprašanje, kako prepričati, kako pomagati tem mladim, da bodo lahko pridobili nova delovna mesta, kako jih prepričati, da še vedno tukaj obstajajo možnosti za zaposlitve in možnosti za boljšo prihodnost. Bistveno vprašanje je, kako to, da nismo uspeli zagotoviti boljše situacije, kot je to. Vezani smo na globalno ekonomijo, vezani smo na evropsko ekonomijo in tudi kriza evropskega gospodarstva je povzročila težave za tovarne, podjetja, ki delajo v Tuniziji. Podizvajalci so naprimer dobili manj naročili in tako dalje. In zaradi tega nam ni uspelo ustvariti veliko novih delovnih mest ali pa več novih delovnih mest za mlade. Po drugi strani pa smo slišali nekatere obljube, obljube, ki so bile izrečene v dovilu med vrhom skupine G8. In sicer so razvite države dejale, da bodo pomagale državam arabske pomladi. 8 do 10 tisoč dolarjev naj bi razmeroma ponudili Tuniziji, da bi lahko pomagale enemu brezposelnemu. Vendar pa žal te obljube niso bile dejansko izpolnjene. To so bile torej milijarde ki so bile obljubljene tunizijskemu narodu, vendar pa nismo dobili niti enega centa ali pa dolarja tega zneska. Ali smo bili prikrašeni zaradi rezultatov volitev, ali pa je zato kriva Evropska gospodarska kriza. Ali to obrazloži ta primankljaj? Sam ne vem, ali imam odgovor na to, vendar pa je to prav gotovo legitimno upravičeno vprašanje, na katero moramo odgovoriti. Zakaj se teh obljub nismo držali? Danes nismo tukaj zato, da bi prosili za pomoč ali pa da bi zahtevali, da držite obljube. Prišli smo zato, ker smo želeli povedati, da je ameriško gospodarstvo imelo veliko koristi od podpore, ki jo je namenilo Evropi po drugi svetovni vojni. Gre torej za dvojni učinek. Evropa pa je prav gotovo imela tudi koristi od gospodarske podpore Španiji, pa tudi nekaterim drugim državam. in Zahodna Evropa je znova imela določeno korist od podpore. Podpore naprimer v Vzhodni Evropi in tako dalje. Celotno evropsko področje torej ima določeno korist od gospodarskega razvoja vzhodnega dela Evrope. In ravno zaradi tega mislim, da bi bilo treba vlagati tudi v naše države. Države arabske pomladi so prav gotovo naložba za prihodnost, naložba za prihodnost ki je srednjeročna, potem pa bo tudi dolgoročna. Vendar pa bo to prav gotovo nekaj, kar bo zadostilo interesom vseh. Tako bomo lažje širili tudi demokratična načela. In to je prav gotovo v interesu obeh strani. Zastavimo si še naslednje vprašanje ali obstaja nekakšno optimistično stališče do prihodnosti, ali obstaja zaupanje do prihodnosti do tolikšne mere, da bi dejansko vlagali v države arabske pomlade. In ko govorimo o arabski pomladi, seveda s tem govorim tudi o Maroku, čeprav v Maroku ni prišlo do revolucije. Arabska pomlad je pomlad, ki je revolucionarna, pomlad demokracije in mislim, da se Maroko lahko zlahka pridruži temu gibanju. Mislim, da sem čas, ki mi je bil dovoljen, že izčrpal. Bi pa želel povedati še nekaj za zaključek. Gospodarski ukrepi, ki so vezani na islamska načela. Ta gospodarska načela so pravzaprav vezana tudi na finance. London, Pariz, Luksemburg so nas pravzaprav podprli pri uporabi teh načel. In mi smo sami začeli spodbojati naše islamske banke. Nekoliko seveda zaostajamo, če se primerjamo z evropskimi državami. In če imamo tako imenovani azakatski sklad v Tunizi, Tuniziji, gre za sklad, ki je eh, dobrodelen, v katerem prispeva naprimer eh, tudi katoliški segment. Tukaj torej ne gre nujno za eh, religiozno ideologijo, za islamizem in tako dalje, ampak gre predvsem za pomoč revnim, ki to pomoč dejansko tudi potrebujejo. Mislim, da tukaj ne bi mogli govoriti o nekakšni islamski teoriji, ki bi bila neposredno vezana na gospodarstvo. Islamsko gospodarstvo je liberalno gibanje, ki spodbuja razvoj in v tem smislu tukaj ni nobenih pomislekov ali pa strahov, zaradi katerih bi bili lahko pripričani, da obstaja nekakšna islamska teorija, ki bi nasprotovala globalnim gospodarskim mehanizmom. No, sami ste res ostali v okviru teh dodatnih dveh minut, ki sem vam jih eh, podelila, zato se vam zahvaljujem. Zdaj pa predajam eh, besedo naslednjemu govorcu. Doktor Hajnan, Najlepša hvala. Najprej mi dovolite, da se zahvalim Evropski uniji, tudi vsem, ki se nas povabili, da se udeležimo tega zasedanja. Mislim, da bi bilo dobro, da se pogovorimo o gospodarski situaciji, o verskih svoboščinah, o pravicah državljanov ter tudi o oblikovanju novih držav, ki nastajajo po arabski pomladi. Dovolite mi, da nekoliko razširim prizmo gledanja. Želim se pogovoriti o politični ekonomiji v Egiptu, gre tudi za čisto tehnične gospodarske vidike. Najprej moram povedati, da egipčansko gospodarstvo še vedno trpi zaradi upočasnjene gospodarske rasti oziroma krize in vlada se trenutno sooča s številnimi izzivi, izzivi, ki številčno še naračajo. Gre za obnovo zaupanja investitorjev, trga in tako dalje. Kako odpravljati tudi politično negotovost zaradi sporadičnih dogodkov, ki negativno učinkujejo na gospodarsko rast v Egiptu. Na podlagi vladnih statistik pričakujemo le dvoodstotno rast letos, torej v novem proračunskem obdobju 2014-2014. To je omenil finančni minister v Šurskem svetu. Obeno moramo omeniti tudi raven brezposobnosti, ta se giblje okrog 13 odstotkov. Poprečno tri leta je brezposobnih 40 odstotkov vseh teh torej brezposelnih. Večina teh je mladih, izobraženih, ki so pravzaprav začeli z revolucijo v Egiptu, ki so zahtevali svobodo, pravico in razumemo njihovo jezo in njihovo nezadovoljstvo zaradi trenutne gospodarske situacije, s katero se morajo soočati. Vlada je oznanila proračun v višini 820 milijard za naslednje proračunsko obdobje in primankljaj naj bi znašal okoli 200 milijard. Vladni načrti predvidevajo reformni načrt za subvencije za energetske vire, prav tako ne bi se skušali boriti proti davčni utaji. Obenem bi morali zagotoviti tudi drugačno obravnavo ali pa izvajanje spletnih storitev. To razliko pa bi želeli poravnati tudi na ravni domačega dolga. O tem prišajo izkušnje trenutne vlade. Če je trenutna situacija res težavna, gre namreč za stabilizacijo gospodarstva, odpravljanje korupcije, zagotavljanje vključujoče rasti. Mislim, da lahko povemo, da je situacija zelo zapletena, pa tudi zelo zaskrbljujoča. Makroekonomska stabilizacija pomeni uporabo nekaterih nepriljubljenih politik v državi kot je Egipt. To pomeni, da je treba zmanjševati subvencije, poviševati davčne stopnje. In takšni politični ukrepi bodo gotovo vodili v socialne upore, pa tudi politične nemire. Če bo vlada skušala upeljevati takšne ukrepene, brez eh, grejene kakšnega skupnega konsenza med vsemi relevantnimi akterji, mislim, da bo to vodilo do nadaljnih političnih nemirov. In če bo vlada po drugi strani želela odla odlagati s temi ukrepi, tudi to ne bo dobro. Torej, res je, da lahko s temi državami nekoliko odlagamo, če dobimo neko finančne podpore od naših regionalnih partnerov, vendar pa na koncu koncev to ne bo dolgoročna rešitev. Predstavitev teh ukrepov širši skupnosti pomeni, da je treba izgraditi politični konsens med različnimi političnimi partnerji skupinami. Tega pa ne moremo storiti, ne da bi se pogovorili o zelo pomembnih, občutljivih vprašanjih. Pravo, pregled ustave, sprememba pravosodnega sistema in tako dalje. Gre za nekatere žgoče teme, o katerih razpravlja vlada in pa opozicija. Če želita obe strani stabilizirati gospodarsko situacijo, mislim, da boste morali biti pripravljeni sklepati tudi nekatere kompromise. Če želimo zagotoviti bolj stabilen demokratičen prehod v Egiptu, mislim, da je to bistvenega pomena. Imam še nekaj pomembnih pripomb za zaključek. Omenil sem, da imamo na voljo statistiko, omenil sem, da imamo nekakšen vladni načrt in pa da tukaj obstaja nekakšno sprotovanje med opozicijo in vlado. Sam sem prišel do določenih sklepov med svojim delom, med sodelovanjem s parlamentom, pa tudi na področju raziskovanja gospodarskega razvoja. Če bomo finančno reformo upeljevali brez eh, nekakšnega dolgoročnega načrta v Egiptu, bo to zelo problematično. Če želimo premostiti trenutne finančne težave, se bomo morali nasloniti na revolucionarne slogane, torej socialno pravičnost, politično svobodo in tako dalje. To pomeni, da moramo imeti vizijo za razvoj, ki bo vključevala različne vidike egipčanske eh, družbe. To nam bo omogočilo tudi razvoj. Žal takšne vizije še nimamo. Ali pa to vsaj ni vidno. Če spremljate razprave v okviru različnih medijev, boste gotovili, da se večina razprav osredotoča na korupcijo, na pričkanje med različnimi političnimi strankami. Nisem pa sam bil priča nobenim res dobrim predlogom, ko gre za, naprimer, razvoj izobraževalnega sistema, krepitev socialne države, regionalni razvoj in tako dalje. Tukaj ni bilo nobenih korenitih sprememb. Poleg tega moramo poštevati tudi delovanje nevladnih organizacij. Z nevladnimi organizacijami bi prav gotovo sprožili tudi nekakšno ljudsko gibanje, ki bo bolj izrazito, naprimer na podeželju. Bistvena naloga nevladnih organizacij je torej ustvarjanje socialnega kapitala, s katerim bomo lahko prišli tudi do gospodarskega razvoja. Skrbi me tudi raven revščine v Egiptu. 25 odstotkov je ta statistika in naj bi dosegala celo 50 odstotkov ponekod. Kako lahko premagamo revščino? Revščina seveda lahko povzroča številne težave, spolno nadlegovanje, nasilje, spore med verskimi skupinami in tako dalje. In vodi lahko v številne socialne težave. Kako lahko torej premostimo, premagamo revščine brez nekakšnega bolj dolgoročnega, široko zastavljenega načrta. To je nemogoče. Na to pa še ena pripomba. Skeptičen sem glede zmožnosti trenutne vlade, da bi dejansko dosegla konkretne socialne spremembe v Egiptu. Mislim, da trenutna vlada nima pravega političnega odnosa obnaša se precej neodzivno, poleg tega je vlada šipka, ni zmožna komunicirati z velikimi segmenti egipčanske družbe. In tukaj ne gre za nekakšen spor, za enostaven spor med islamisti in sekularisti. Na islamski strani lahko najdete številne jezne glasove zoper vlado. Tudi tukaj se pojavljajo nekatere zahteve po spremembi vlade. Nekatere kolege iz te stranke govorijo kritično o delovanju trenutne vlade. Pa še tretji kritični komentar. sociogospodarskih pravic ni mogoče ločiti od teh bolj tehnično-gospodarskih pravic. Naj vas opomnim na razpravo o verski svobodi v Egiptu. In, eh, no, tukaj se pojavlja komentar, ki je bil relevanten. Lahko rečemo, da so nekatere verske napetosti vezane tudi na socioekonomske težave. Ampak to pa seveda obstaja tudi diskrimin diskriminacija določenih segmentov egipčanske družbe, naprimer kristijanov. Če se del prebivalstva odloči migrirati, kar je predvsej opazen pojav, kaj se bo zgodilo? Izobraženi ljudje, premožni ljudje, dobro povezani ljudje se odločijo za selitev. In to pomeni, da se bo sprožil še en val bega možganov v naši družbi. Pa ne govorim le o kristijanu, tudi nekateri muslimani se odločajo za to. Vendar pa boste videli, da je delež bistveno večji v krščanskem segmentu. To pomeni izgubo v človeškem kapitalu, v socialnem kapitalu, pa tudi v finančnem kapitalu. Na zadnje mi dovolite, da se navežem še na to, kar je omenila predsedujoča, le nekaj trenutkov, islamska načela v gospodarstvu. Kolikor sam to razumem in eh, z velikim zanimanjem to spremljam, mislim, da zaenkrat nismo dobili nobene dosledne, strnene islamske teorije za gospodarstvo. To si lahko ogledate seveda tudi v literaturi, v nekaterih strokovnih knjigah, vendar pa v praksi politične stranke, ki pridejo na oblast, izvajo politiko, ki je pravzaprav nasprotna njihovi islamski doktrini. Tukaj prihaja do določenega protislovja, nasprotovanja tudi znotraj samih islamskih sekcij. In tukaj mi dovolite, da vam predstavim vprašanje posojil. To je zelo pomembno vprašanje, o katerem se razpravlja v šurskem svetu. Kadarkoli se sprejema novo zakonodajo, se tukaj pojavi ista razprava. Med različnimi islamskimi skupini, ko gre za torej, upravičenost, da nekdo pridobi posojilo. Da je to pravzaprav nasprotno religiji, vendar pa je po drugi strani to mogoče upravičiti pod nekakšno versko pretvezo. No, zato mislim, da filozofija in teoretične doktrine tukaj morda niso najbolj koristne. Osredotočati se moramo na javno politiko. Če bomo razvijali javno politiko, ki bo odražala temeljne vrednote islama, mislim, da bo to omogočilo tudi pozitiven korak naprej k spremembi v naših skupnosti. <clears throat> Zaenkrat se zdi, da nove muslimanske politike pravzaprav odražajo liberalno gospodarsko politiko, ki pravzaprav ni nič drugačna, da bi tukaj pravzaprav recimo gradili na verskem razumevanju ali pa spoštovanju. Počakati bomo še morali, dokler ne bomo dobili dejansko islamske javne politike na področju gospodarstva, ki bo realno odražala nekakšne nove pristope, ki bodo drugačni od trenutnih pristopov. Ti pristopi se pravzaprav sploh ne razlikujejo od pristopov, ki smo jih poznali med režimom Mubraka. Najlepša hvala, gospod Hinjen. Zdaj pa napovedujem še dr. Hakimo Fazli. Izvolite. سيدة رئيسة الجلسة سادة الحضور الكريم Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, najlepša hvala za povabilo. Zelo sem vesela, da sem lahko tukaj iz vsega srca se vam zahvaljujem, da ste organizirali to konferenco. Tako bomo bolje razumeli, kaj se je zgodilo med arabsko pomladjo da se borimo skupaj proti stereotipom, proti predsotkom, da bomo bolje razumeli, kaj se je zgodilo v tem obdobju in da okrepimo dvostranske odnose med Evropskim parlamentom in arabskimi državami. Od leta 2009 so arabske države doživele korenite spremembe. Arabsko pomlad šlo je za boj za sodobnejšo demokratično državo na vseh ravneh, na gospodarski, družbeni in politični ravni. Maročani smo posvojili to arabsko pomlad na zelo inteligenten način od samega monarha pa do navadnih državljanov. Vsi smo spoznali, da je treba uvesti reforme na vseh področjih, na politični, gospodarski in kulturni ravni. Odločili smo se, da bomo odprli vrata za sodobnejši sistem, s tem, da izpolnjujemo vse naše mednarodne obveze, in da se zauzemamo za boljši jutri. Leto 2011 je bilo polno sprememb. V prvem četrtletju smo videli politično dinamiko, ki je pripeljala do pomembnega govora kralja in do novih volitev. Na teh volitvah je zmagala stranka pravice in razvoja, ki je na oblasti od leta 2008. Oziroma, že sodeluje na volitvah od 2008 in je prišla prvič na oblast na teh volitvah. Od te nove vlade pričakujemo, da izpolni potrebe in pričakovanja ljudstva v zelo težkih razmerah, v zelo težkem mednarodnem okviru. Kriza je zelo prizadela vse države, še posebej tiste, s katerimi imamo partnerske sporazume. Tudi na regionalni ravni trpimo zaradi posledic krize. Naprimer. Srednji družbeni sloj je sloj, ki je hrbtenica družbe. Ta sloj se je sedaj razdelil na dva sloja. Dobili smo elito, ki je obogatila in večji delež tega sloja je postal revnejši. Poleg tega pa so bili mladi izobraženi ljudje porinjeni na rob družbe. In ta sloj zelo trpi zaradi visoke stopnje brezposelnosti. V roku smo izvedli strukturne reforme, vendar pa rezultati še vedno niso prinesli sadov. Imamo zelo slabo porazdelitev bogatstva, prihaja tudi do nepravilnosti v sodstvu, na področju pravice. V parlamentu smo se odločili, da bomo še naprej gradili moderno državo s tem, da spodbujemo, eh, spoštujemo geopolitična ravnovesja, da krepimo odnose z drugimi arabskimi državami. Odločili smo se tudi, da bomo sprejeli določene ukrepe, kot je ustvarjanje sredstev oziroma skladov s sredstvi, ki so namenjeni najrevnejšim na podeželju. V vladi smo se potrudili za to, da smo ustvarili 50 tisoč novih delovnih mest. Vlada je tudi začela z izvedbo velikih gradbenih del, ki jih prejšnje vlade niso izvedle. Poleg tega smo reformirali sklad za očkodnine. Pred nami je tudi še en velik projekt in to je fiskalna reforma. V naši državi smo že začeli z razpravo o tej reformi. želimo reformirati zakon iz leta 1990 glede gospodarske ureditve. Ta zakon želimo spremeniti v dogovoru z drugimi strankami, z vladajočo stranko in tudi z opozicijskimi strankami. Začeli smo tudi z eh, reformo pokojninskih skladov. Sprožili smo tudi boj proti korupciji. Naprimer, reformirali smo zakon v zvezi z javnimi naročili za to, da uvedemo dobro upravljanje in vladame. Nasplošno lahko rečemo, da je vlada, katero se stala tudi naša stranka, tista, ki želi sprejeti potrebne reforme za stabilnost, zato da sprožimo demokratični postopek in da vzpostavimo gospodarsko stabilnost. Želimo se predvsem nasloniti na notranjo stabilnost in na našo muslimansko in narodno kulturo. Najlepša hvala. Tam, Najlepša hvala in kdo bo sploh zdaj še lahko rekel, da so ženske najbolj zgovorne. Najlepša hvala. Naš namen je bil, da bi imeli čim bolj živo razpravo, izmenjavo mnen in tako bom takoj predala besedo tudi predstavnikom nacionalnih parlamentov Slovaške in Mačarske. Ti predstavniki so to besedo zahtevali. Potem eh, bosta govorila še dva egipčanska predstavnika. Prosila vas bom, če le mogoče, da se pri vprašanjih omejite na Torej, poslušali bomo še poročevalko, potem pa se bomo omejili na dve minute, mi žal bomo zelo strogi tukaj. Izvolite. Okay, thank you very much. I will be very brief. Najlepša hvala, čisto kratek bom. Najlepša hvala za vaše zelo zanimive predstavitve. Rad bi vprašal egipčanske predstavnike glede načrtov za rešitev demografskih vprašanj, kot vemo, je od 70 let prebivalstvo narasla za štirikrat, sedaj jih je kar 85 milijonov. To povzroča zelo velike težave, zato me zanima, kakšni so srednjeročni ukrepi, s katerimi se boste lotili tega problema. Potem imamo še eno vprašanje in to je razkol med islamističnimi strankami, ki želijo vzpostaviti socialistični model v nasprotju z obstoječim islamističnim modelom, ki je usmerjen v odprto tržno gospodarstvo. čeprav to ni v skladu z vero, vendar pa se morate soočati z realnostjo današnjega bančnega sistema. Kako vi eh, obravnavate ti dve vprašanji? Hvala. Uh, torej, gre za vprašanji, ki sta namenjeni predvsem govornikom iz Egipta. Vam smem predati besedo za to, da odgovorite. V redu bomo najprej zastavili se vprašanje. The next question will be from uh, Mrs. Sen Naslednje vprašanje, gospod Sikr Salan iz Mačarske. Eno kasonj. Ben Salan, minister Rud. Najlepša hvala. Gospod minister Ben Salem je v svoji predstavitvi omenil šelov načrt in omenil tudi vzhodno Evropo in prehod iz komunizma v demokratični sistem. Da se držimo zgodovinskih dejstev, bi rad povdaril, da v vzhodni Evropi nismo bili deležni takšnega načrta po tranziciji. Ta načrt eh, je deloval v Zahodnji Evropi po drugi svetovni vojni. Glede naložb v vzhodni Evropi po tranziciji, pa lahko rečem, vključno s Mačarsko, da so te naložbe temeljile na vzajemnem interesu. Mislim, da lahko govorim tudi v imenu drugih držav članic, glede tega, da si mi na mačarskem zelo želimo poglabljanja odnosov z državami arabske pomladi. Zato pa potrebujemo trdno gospodarsko osnovo in zanesljiv okvir. Mačarska lahko veliko ponudi. Ko gre za investicije v namakalne sisteme, kjer imamo zelo veliko izkušenj. Omenili ste tudi posojila v okviru islamskih zakonov. Če sem prav razumev, obresti tam niso dovoljene. Torej, kakšna je vaša rešitev za to? Najlepša hvala. Sedaj damo besedo poslušalcem, ki niso poslanci. Prvi je gospod Meki iz Egipta. Izvolite. Prosim pa vas, da se držite omejitve dveh minut. Hvala. Eh, طيب هو انا طبعا المداخله كانت في في السيشن اللي فات فانا eh، هاخد خلا ليبا راد بي بوداو dve pripombi obema govornikoma. Pred seboj imam dokumente iz Ministrstva za industrijo. Želimo si razviti predvsem zasebni sektor, kaj ti ne moremo razvijati nacionalne industrije, ne da bi istočasno rešili težav javnega sektorja. Ta sektor je bil deležen velike privatizacije, ne da bi odpoščeni delavci dobili odškodnino. Treba je usmeriti našo industrijo v prihodnost. V letu 2012, v primerjavi let, z letom 2011, smo povečali naše investicije in tudi oživili gospodarsko rast po volitvah. vendar pa moramo okrepiti našo predelovalno industrijo, kot tudi storitveni sektor. Treba je vključiti zastopnike industrije v oblikovanje politik in v sprejemanje odločitev. Govorili smo tudi o zakonu glede civilne družbe. Tega zakona še nismo izdelali do konca, je v pripravi, imamo tri možne različice za ta zakon. Torej imamo eno možnost, da bi dobili zakon za eno družbo, ki ne bi bila odprta. Imamo zakon za popolnoma odprto družbo. In tretjo možnost, ki je odprto za zonani svet, za asociacije in civilno družbo, vendar pa z določenimi varovalkami za to, da se zaščiti nacionalno varnost. Nekatere organizacije civilne družbe se soočajo s problemom pomankanja finančnih sredstev. Nekatere organizacije kršijo zakon glede prijemanja donacij. Sam sem se zelo ukvarjal s tem problemom in videl sem, da so pravila v ZDA in v Veliki Britaniji dosti strožja glede tega kot zakon, ki ga bomo predlagali mi na tem področju. Najlepša hvala. Seznam govornikov je sedaj zaključen, kajti če bomo še naprej spremali prošle za besede, ne bomo mogli dati besede vsem in možnosti vsem gostom in poročevalcem, da povedo svoje. Naslednji je gospod Barakat iz Belgije, ki je prosil za besede. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Želil bi se navezati na ministra Belsalema. Govorite o obljubljeni pomoči strani Evropske unije. Spominjam se manjše anekdote. Dan, ko je potekala konferenca v Dovilu, je bila tema. Dana bi pravzaprav ponobili 50 milijard dolarjev za države po arabski pomladi. Na dnu strani tega dokumenta relevantnega pa je bil govor tudi o tem, da naj bi Evropska unija uporabila 10 milijard evrov za pomoč Grčiji, vendar pa da le s težavo naj bi prišla do teh sredstev. Tudi v imenu evropskih državljanov vam lahko govorim oziroma povem, da ko se pogovarjate s svojimi državljani, bodite konkretni, bodite iskreni. Državljani dojemajo Evropo kot, eh, Evropo, kot eh, Evropo, ki bi bila lahko nekakšna donatorica v tem eh, smislu. Govorili ste, gospod ministr, tudi o vladi, torej o Parizu, o Luksemburgu, o Bruselju, potem tudi o nekaterih islamskih financah. Sam bi vas opozoril na to, da nas ne zanima struktura islamskega finančnega sistema. Gre za milijarde in pa milijone dolarjev, ki jih imamo v islamskih eh, bankah. Ne gre tukaj za strukturo teh finančnih sistemov kot takih. Na to pa še nekaj, kar zadeva islamsko gospodarstvo. Če naj bi ta s svojimi političnimi strankami obljubljala nekakšno liberalizacijo na podlagi politike, ki so se že izkazali za neuspešne in so popeljale Evropo v krizo, sam nisem sicer eh, protiliberalec, ampak govorim o pretirani liberalizaciji. Torej, če naj bi arabske države sodelovali v procesu liberalizacije, mislim, da bi bilo dobro, da bi arabske države poiskali tudi nekoliko drugačne sisteme, da bi do teh sistemov prišli tudi z izmenjavo informacij med arabskimi državami. Imam tukaj še uh, eh, rahlo komično anegdoto. Se pravi, čujem, predsedujoča, bom to povedal poznaj, če sem že prekršil ta časovni okvir. No, vljudno vas moramo pomniti, da seveda ne smete prekoračiti svojega časa, da ste pravzaprav postavili tudi vprašanje, ki ste jih že napovedali. Zdaj pa še gospod Marazuk. Izvolite dve minuti, tako kot vsi ostali. Izvolite. Ja, Najlepša hvala. Gospodu Fauci bi rad rekel, da ne bi ostalo pri tej negativni podobi Egipta bi rad povedal, da moramo ponovno pridobiti sredstva, ki so našla pot iz države. Želimo posodobiti kmetijstvo in privabiti investicije. Ne želimo miloščine, želimo si tujih investicij in naložb, kajti tako bomo veliko lahko naredili za obe strani, kot v primeru Marševega načrta za Evropo. Omenili ste tudi stranko Al-Nur in posojil. Sami ne želimo sprožiti posojil v islamističnem smislu, ampak smo se tega lotili v parlamentu na način, da v primeru določenih potreb tudi v verskem smislu ni nobenih preprek in ovir za posojila. Najlepša hvala. Gospod Bram ima besedo z nizozemske. Izvolite. Dve minuti. Ne bom porabil celih dve minut. Rad bi zastavil vprašanje. Prvo vprašanje je namenjeno gospodu ministru Bensalemu in gospodu Saziju. Regionalno sodelovanje je zelo omejeno z Bližnjim shodom in med afriškimi, severnoafriškimi državami. Kaj vi nameravate narediti za nadaljno eh, regionalno integracijo? Eh, Mislite, da so gospodarstva dovolj kompatibilna za to integracijo? In drugo vprašanje. Večji dostop do evropskih eh, trgov, kar mi podpiramo na nizozemskem, bi lahko pomenil motor za gospodarstvo v regiji. Kako boste vi prepričali nepripravljene evropske države, da odprejo dostop do evropskih trgov, še posebej za kmetijske proizvode, pravi predsedujoča. Gospod Jaziki, ki ste, aha, tamle. Izvolite, dve minuti. Imam vprašanje za gospoda Ben Salema, ministra za kmetijstvo. Moram reči, da sem bil presenečen zaradi pomankanja globine glede gospodarske vizije, pa naj gre za tunizijsko vlado ali kakršnokoli drugo vlado novih islamskih strank. Ne vem, če veste, kaj se je zgodilo v zadnjih letih na Bližnjem shodu. Prišlo je do revolucij, ki izhajajo iz gospodarskih in družbenih korenin. Egipt je rasel za pet odstotkov vsako leto, Tunizija ravno tako, Sirija tudi. Kljub temu pa imamo zelo velik problem brezposelnosti mladih. Zanima me, kje je vaša vizija, kje so politike glede proračunske politike, fiskalne politike. Ničesar ne, tega, od tega ne vidimo vidimo samo mm, mnenja eh, glede eh, posojil brez obresti, krščanske miloščine in tako dalje. Torej, kaj bodo storile islamske stranke za to, da ustvarijo na sto tisoče delovnih mest za vse te mlade, ki so brezposelni v regiji? Najlepša hvala. Naslednji je gospod Unken. My question is with regard to. Imamo vprašanje glede prihodnosti gospodarstva v Egiptu. Zanima me, kaj o tem meni gospod Henen. Lahko vidimo, da se gospodarska situacija slabša, rast je upadla, vedno več je brezposelnih, več je tudi proračunski primankljaj kaže, da se Egipt eh, bliža gospodarskemu kolapsu. Vemo, da potekajo sedaj pogajanja, vendar pa na to lahko gledamo tudi drugače. Če si pogledate gospodarske reforme v drugih državah v razvoju, potem vidimo, da je gospodarska kriza postala sprožilec za gospodarske reforme. Torej, ne bi radi videli, da se zamudi priložnost za gospodarske reforme. V drugih primerjih pa smo videli, da je zaradi krize prišlo do nestabilnosti. Zanima me, kako vi vidite, kaj se s tem dogaja v egipčanskem okviru. Vidite, da bo prišlo do gospodarske krize, bo prišlo do sporazuma z mednarodnim denarnim skladom. Mislite, da če ne bo prišlo do tega, da boste združili vse predstavnike za pogajalsko mizo, da se boste pogovarjali o prihodnosti Egipta ali pa bo mogoče prišlo do radikalizacije. Najlepša hvala tudi za to, da ste bili kratki. Sedaj pa gremo na zadnjega govornika v tem sklopu, gospod Maniferi iz Tunizije. Okay. Najlepša hvala. Imam dve pripombi in dve vprašanje za ti dve minuti. Strijem se z gospodom Ben Salemom, ko pravi, da je v Tuniziji še vedno pomlad. Zelo sem optimističen za prihodnost, vendar pa sem hkrati tudi previden, zelo previden. In druga pripomba glede maršalega načrta ki so nam ga obljubljali, ta nikoli ni prišel. Torej, vprašati se moramo, če je do tega prišlo zaradi pomankanja sredstev, zaradi pomankanja volje ali zaradi pomankanja zaupanja v obstoječe vlade. To se moramo vprašati. Gre za investicije, te najbolj potrebujemo. Se opravičujem, če se ne strinjam glede 132 tisoč delovnih mest. Vsak, ki si pogleda, kakšne gosp egipčansko gospodarstvo vidi, da do tega ni prišlo. Strinjam se glede tega, da je mogoče 100 tisoč ljudi dobilo službo v javnem sektorju, kar je še bolj obremenilo javni sektor. Danes 85 odstotkov proračuna namenjamo za javni sektor. Vsako leto smo sredstva in izdatke povečali za 7 odstotkov. Kako boste zmanjšali ta in obrnili ta trend, če ne bomo v naslednjih letih bankrotirali? In drugo vprašanje. Izrabljate civilno družbo, dobrodelne organizacije za razvoj čeprav je večina teh organizacij, če ne vse, politično usmirjenih. Kaj boste storili glede tega, da se javna sredstva uporablja za politično promocijo in pr politične organizacije? Hvala. For... Najlepša hvala, gospe in gospodje, za vaše prispevke v tej razpravi, za vaše pripombe, za vaša vprašanja. Veliko vprašanj je bilo zastavljenih o Egiptu, zato se bojim, da bo naš predstavnik iz Egipta imel zelo težko nalogo. Ne vem, če lahko začnem kar z vami. Ali si želite več časa? Da? Lahko kar začnemo. Pet minut vam bomo dali. Najlepša hvala za vaše vprašanja, za pripombe to pomeni, da večina vas misli, da je Egipt temelj v regiji. Rad bi odgovoril na bistvena vprašanja. Kot prvo, ko gre za demografične politike, moram reči, da teh v Egiptu še nimamo. Demografski problem je resnično akuten in to je zelo ključnega pomena za državo, ki želi doseči višjo raven družbenega in gospodarskega razvoja. Večina teh politik smo pustili ob strani zaradi tega, ker se je družba osredotočila predvsem na samo politiko. Imamo nacionalni svet za prebivalstvo, vendar pa smo večino teh svetov podedovali od prejšnjega režima. Družba pa bi raje videla, da najprej dosežemo stabilnost, da razpravljamo o družbenih politikah, kajti vidimo zelo protislovne trende v državi. Nekateri pravijo, da je boj za pravice žensk del prejšnjega režima. Drugi pravijo, da je to. naša pravica v družbi, to je del naše družbe, zato moramo zaščititi pravice žensk in ne moremo pripisovati uspeha na področju pravic žensk prejšnjemu režimu. Osredotočiti se moramo bolj na družbene politike. Nažalost pa je gospodarska politika v ospredju v Egiptu. Ko govorimo o islamski teoriji v gospodarstvu, tukaj z nami so naši islamistični prijatelji in ne želim govoriti v njihovem imenu, vendar pa lahko podam svoje mnenje. Islamska gibanja so zelo vključujoča. V teh gibanjih vidite lahko predstavnike različnih slojev družbe, delavce, bogate in tako dalje. In v islamskih skupnostih lahko vidite različne percepcije gospodarstva. Tega se zavedam. Kot politik in kot akademik se osredotočam bolj na javno politiko, na rezultate islamskih gimanj, kaj se razpravlja v širjaskem svetu in rad bi se usrotočil bolj na javno politiko, kako reševati vsakodnevne probleme, družbeno-gospodarske probleme in v tem smislu nismo videli nobenih, nobenega napredka glede tega, kako rešujemo vsakodnevne probleme. Naš kolega iz parlamenta je omenil nekaj napredkov. Še vedno smo živi, še vedno vsak dan proizvajamo in nekateri ministri zelo dobro delajo v Egiptu, vendar pa, ko govorimo o vladi, govorim predvsem o kolektivnem, odgovornem političnem telesu, ne govorim o posameznikih ali o posameznih uspehih, o uspehih posameznikov, govorim o celotni vladi in z rezultati vlade nisem zadovoljen. Mislim, da je tako tudi pri eh, drugih strankah in predstavnikih. Če si pogledate naše časopise, naš tisk, potem vidite, da je tam veliko kritike. Tudi časopis stranke za pravico in razvoj javno kritizira vlado in to moramo tudi odkrito priznati. ko gre za sodelovanje na regionalni ravni, mislim, da imamo zelo konkurenčna gospodarstva v arabskem svetu. Večina težav je politične narave. Če se pogovarjate z arabci, potem vidite, da si želijo čim prejšnje integracije, vendar pa se soočamo z veliko političnih ovir upam, da bo arabska pomlad hitreje združila arabski svet in če se združimo na gospodarskem področju, se bomo potem tudi na političnem področju. Za konec. Če nisem česar spustil, bi rad omenil. vprašanje, ki bi ga rad predstavil na prav način. V času politične tranzicije, ko se pomikamo proti demokraciji, bi rad citiral gospoda Šemeta, ki je govoril o novih demokracijah v svetu. ki pravi, da je v času tranzicije bolje, da imamo sposobno vlado, ki proizvaja rezultate, tako da ljudje dobijo občutek, da se stvari izboljšajo, da je celotna družba na pravi poti. To pomeni, da potrebujemo sposobno vlado, ki je sposobna pripeljati do rezultatov, ki zna komunicirati z ljudmi, ki pokaže ljudem, da je resnično prišlo do revolucije, da je prišlo do sprememb. Toliko kot prvo. In kot drugo bi rad omenil Francisa Fukuyamo, ki je govoril o povojni Japonski. Dejal je, da Japonske ni zgradil denar, ampak so jo zgradili ljudje, ki so bili na ključnih položajih v vladnem aparatu. Ti so imeli vizijo, trdo so delali, imeli so zelo močan duh dela in mi si želimo takšnega duha. Kot predpogoj v Egiptu in mogoče lahko to razširimo tudi na druge države arabske pomladi, vendar pa ne želim govoriti v njihovem imenu. Torej, kot predpogoj potrebujemo takšno vladanje in upravo, da se bodo ljudje počutili bolje in da bodo dobili občutek, da se je resnično nekaj spremenilo v vsakodnevnem življenju. Najlepša hvala. Hvala lepa. Na predvsej vprašanj ste odgovorili, zato sem vam dala nekaj minut več. upam pa, da tega ne bodo vsi izkoristili in presegali svojega časa. Tako, sedaj pa minister Ben Salem, ki je tudi dobil kar nekaj vprašanj. Gospod minister, prosim, beseda je vaša. Res gre za pravi izziv, torej že hočemo ostati v okviru petih, šestih minut, vendar pa vseeno lahko poskusite. Najprej bom skušal odgovoriti mačarskemu kolegu. Ko sem govoril o maršalovem načrtu, nisem dejal, da je bil ta načrt izvedena v korist Zahodne Evrope ali pa le Vzhodne Evrope. Združene države so imele korist od eh, maršalovega načrta, tako kot so imele korist od tega tudi tiste države, ki so pomoč prejele. Na to pa še drugi primer. Države Evropske unije so že imele korist od pomoči vzhodnje Evropi po pacu komunističnih režimov. Pogovarjal sem se tudi že z mađarskim ambasadorjem, s katerim sem se pogovarjal o sodelovanju na področju kmetijstva, namakalnih sistemov in tako dalje. In eh, ugotovili smo, da smo odprti za sodelovanje z vsemi evropskimi državami, tako z vzhoda, z zahoda pa tudi drugot. Kar zadeva naše stališče glede posojil in pa obrestnih mer. V Tuniziji želimo pustiti odprta vrata za vse, da si lahko izbirajo. Tako tisti, ki si želijo izbrati posojila pri islamskih bankah, kot za druge. Tisti, ki si to želijo, to lahko storijo. Tukaj govorimo torej bolj o udeležbi, ko upravičenosti do posojil. Vsak torej lahko izbere tisti bančni sistem, ki mu je ljubši. Vsak posameznik se torej lahko odloči za vrsto banke, ki mu je ljubša. Pa naj gre za islamsko banko ali pa za ta korekoč običajno banko. Na to pa še komentarji belgijskega delegata. Govorili ste o liberalnem islamskem sistemu. Sam se ne strinjam, da gre tukaj za nekakšen divji liberalizem. Dve minuti niso dovolj, da bi vam predstavil celostno vizijo in usmeritev islamske teorije na področju gospodarstva. Zato enostavno nimam dovolj časa. Na hitro vam lahko obrazložim le, da gre za liberalno islamsko gospodarstvo, ampak tudi socialno družbeno angažirano gospodarstvo. In to je točno to, kar sem povedal že prej. Spoštovani kolega iz Nizozemske je omenjal šipko regionalno gospodarsko stalovanje. To je res. Žal. Razlog za to šipkost na področju regionalnega sodelovanja izhaja iz prejšnjih režimov, režimov diktature, naprimer iz Gaddafijevega sistema. To je bil, naprimer, sistem, ki je zapiral meje po več mesecev naenkrat in to brez kakršnega koli predhodnega opozorila. To je prav gotovo imelo negativen učinek na, sodelova na sodelovanje ne le med državami arabske pomladi, ampak med eh, vsemi državami te regije. Poleg tega imamo tudi nekatere druge težave. Ovire ki zavirajo razvoj integriranega arabskega področja. Pojavljajo se torej številne težave, ki onemogočajo sodelovanje. Sodelovanje, ki se mora izvajati na ravni družbe. Kljub temu pa tukaj ni nobene uvire za sodelovanje med severom in jugom. Sodelovanje bo prav gotovo koristno za obe strani. Zadnji govornik je dejal, da nimamo nobene gospodarske vizije. V času, ki mi je na voljo, ne morem govoriti o vseh teh problemih, o brezposobnosti, o globalni gospodarski viziji in tako dalje. Tema naše razprave je tokrat le gospodarski sistem. Niste nam zastavili vprašanj glede našega gospodarskega pristopa, torej glede podrobnosti tega pristopa. Tunizijsko gospodarstvo se je prej naslanjalo oziroma je bilo utemljeno na priobalnih območjih ali pa regijah. Ta so bila gonilo našega razvoja. Notranje regije pa so bile ločene od priobalnih regij. V priobalnih regijah smo imeli 88 odstotkov vseh naložb. V zaledju pa imamo celo površino, ki je še veliko večja, vendar pa je tam le 16 odstotkov vseh vlaganj. Zdaj pa smo ravnotežili to situacijo tudi v okviru našega proračuna. Proračun eh, za Ministrstvo za kmetijstvo, ki je zelo pomembno ministrstvo, se zdaj zanima za širše investicije. 76 odstotkov celotne proračunske kuverte naj bi bilo zdaj namenjene razvoju regij v zaledju, torej ne pri obaljnih regij. Prej smo imeli torej te gonilne, poglavitne regije in pa v ozadju tiste regije, ki so se temu le nekako priklopile zdaj pa bi želeli postaviti nekakšen pogonski motor v vsak eh, vagon te naše države. To je torej naš pristop. Torej, gospodarsko gonilo za vsako regijo. Kolega se ni strinjal s tem, kar smo povedali. Da smo ustvarili 138 tisoč delovnih mest. No, res je, da naj bi bilo 112 tisoč novih delovnih mest, vendar pa številke tukaj ne omogočajo nekakšnih eh, različnih interpretacij. To smo dobili od eh, Inštituta za statistiko. In ko se te informacije pojavijo, se tako tudi objavijo na spletu, na Facebooku, naprimer tukaj. Eh, smo zagotovili popolno transparentnost, tukaj ničesar ne skrivamo. Te številke so zdaj popolnoma stabilne, teh 112 tisoč delovnih mest, to je prav gotovo nekaj, na kar se lahko zanesemo od meseca januarja naprej, pa imamo zdaj 138 tisoč, za to gre torej. Zato pa še javne funkcije oziroma urade. Na ministrstvo za kmetijstvo naj bi 5800 oseb se upokojilo in za njih naj bi dobili tudi namestnike, torej naslednjo generacijo. Naša vlada, naša uprava potrebuje človeške vire, ni dovolj kandidatov. Če želimo dobro delovati, mislim, da bomo potrebovali tudi nekaj podpore v smislu človeških virov oziroma kadrov. Obenem pa se moramo zavedati, da ima naša država zelo veliko mladih diplomirancov. Žal mi je, da moram tukaj igrati nekakšnega ječarja, nadzornika, vendar pa mislim, da bi se sicer lahko vse nekoliko preveč razvleklo. Torej besedo moramo prepustiti tistim, ki eh, se še niso imeli možnosti odzvati. Tako predajam vam besedo. Torej, doktor Fazli. Najlepša hvala, skušala bom biti čim krajša. Morda mi niso zastavili nobenega vprašanja več, ne vem zakaj, verjetno zato, ker sem bila jasna, naj bo to dovolj. Prvo, kar sem želela povedati, je vezano na vprašanje, ki ga je zastavil danes eden izmed poslancov. In sicer je dejal, da ne razume, kako lahko rečemo, da je socialno gibanje gibanje proti lakoti ali pa revščini. Arabsko pomlad v Maroku je bilo gibanje za dostojnost. Morda je tukaj prišlo do težave pri eh, prevodu ali pa tolmačenju. Tukaj smo govorili predvsem o dostojanstvu, ne o revščini. Na to pa drugič. Danes naj bi se pogovarjali o vplivu političnih strank in pa islamske politike na gospodarstvo. Odločili smo se za reformo v smislu gospodarstva. To pa zahteva tudi udeležbo Islamske politične stranke so v prvi vrsti politične stranke. In politika je tista, ki nareka tudi ukrepe. Vendar pa bi želela reči, da je prvo, kar mora storiti ta politična stranka, to, da izboljša življensko raven svojih državljanov. Nova vlada v Maroku je prinesla tudi veliko novih ukrepov vendar pa moram povedati, da vsak minister v Maroku zdaj mora izvajati celo kopico reform, zato da bi se zagotovila nekakšna nova demokracija. In eh, skladno z anegdoto o novi ustavi, mislim, da se vsak ukvarja za številnimi odgovornostmi. Tisti, ki spremljajo razprave, vlade. So tako številčni kot uh, tisti, ki spremljajo nogomet, naprimer eh, zadnjo tekmo med Barnom in pa in Barcelona. Tako to torej priča o spremljanju eh, politike. Vsi o politiki govorijo, vsi poslušajo, kaj ima vlada zapovedati, kaj nameravajo storiti in um, v Maroku bi želeli to podpreti tudi s tem, da omogočamo drugačna različja izražanja drugačnih eh, stališč in pa mnen. No, najlepša hvala za te pripombe. Ni se treba opravičevati. Prišli smo do zaključnega dela te razprave. To je zelo pomemben del. Gre za nekakšno sintezo, povzetek vsega tega. O tem bo govorila naša poročevalka, Sarah Chase. Hvala lepa. Poskušala bom raje kot ponavljati to, kar so vsi že povedali, izpostaviti tisto, kar se meni zdi nekaj, kar lahko iz, iz tega poteknemo kot temo za nadaljne razprave. Gospod Hrnjen je govoril o politični ekonomiji, s tem je začel in to se mi zdi najbolj pomemben vidik tega omizja. To pomeni, da pač ne moremo obežati politični dimenziji ekonomskih pogojev v teh novo starih demokratičnih državah. In če to ločujemo, to nima smisla. Torej sem opazila notranje in zonanje vidike tega. Notranji vidiki, kot je dejala gospa Fasli, kako je rast razdeljena. Ni več zadostno, da v teh državah govorimo o številkah, kot so BDP, rast in drugih statističnih podatkih. To ne zrcali dejansko ekonomije notranje gledano. To postaja zelo pomembno politično, pa tudi ekonomsko vprašanje, kako se ta rast razdeljuje med prebivalstvom. In še prav posebno pomemben vidik je tudi zajemanje bogatstva. Čeprav so številke glede rasti izgledale dobro, je potem zajemanje tega bogatstva šlo v smeri elit in to izkrivlja ekonomijo in daje tudi akutne občutke nepravičnosti, kar lahko vodi do političnih napetosti. Torej, zastavimo si vprašanje novih političnih skupin, še pa posebno islamističnih, to je bila tema današnje konference in bo tema jutrišnje. Tukaj gre za to, da skuša zagotiti odgovornost za nekatere pretekle ekonomske zločine, da bi torej zagotovili tistim, ki so bili ukradeni, vrčilo tega. In seveda, da bi preprečili nadaljevanje teh praks v prihodnje, kajti stabilnost novih vlad je resnično odvisna od zagotavljanja delovnih mest in ostalih elementov, vendar pa tudi od tega, da zagotavljam popravlja ta občutek nepravičnosti. To je zelo globoko politično vprašanje. Gospod Henjen je zelo dobro spregovoril o političnem soglasju. To je potrebno zato, da se izvedejo ekonomske reforme, ki lahko potem zunanje utrdijo ali pa ki zagotovijo notreno dinamiko. To je zelo pomembno, kaj ti politično soglasje je včasih popolnoma ločeno vprašanje. To imamo potem upravka z družbo, razpovedjo, torej vseh stvarih, o katerih smo govorili danes do povdne. Govorili smo o svobodi tiska, novinarstvu in tako dalje. Torej, če potem to politično soglasje preraste ravno nasprotje, kako lahko potem pravzaprav izvedemo globlje politične in ekonomske reforme, ki so potrebne. Gospod Menselem je govoril o političnih reformah, še prav posebno glede združen, ki upravljajo humanitarno delo. Vendar pa mislim, da je to širše vprašanje, ki zadeva tudi nas na Zahodu, ne samo uporajoči se demokraciji. Kakšen je vpliv gigantskih zahtev po sredstvih, po denarju za to, da se izvaja politika, to ima velik vpliv na obliko politike, pa tudi na obliko ekonomske politike. Kajti, ko politično financiranje prihaja iz različnih ekonomskih lobijev, potem to predstavlja omejitev glede ekonomskih politik, ki jih lahko razvijate. Še eno vprašanje. Na koncu je imela upravka s pripravljenostjo človeškega kapitala na sodelovanje pri razvoju novih ekonomskih politik, glede na politično orientacijo, seveda glede na to, kdo je na oblasti. Z drugimi besedami, tisti, ki niso odreženi, ker ne zaupajo političnim strankam in vladajočim. To je pomembno notranje vprašanje. Potem pa zunanja politična dinamika ekonomije. To ima opravka zunanjo podporo, ki je bila slabotna pred revolucijami. Osupno šibka. V primerjavi s tem, kar se je zgodilo leta 1989 po hladni vojni, v primerjavi s tem, koliko sredstev, sem namreč američanka, priznam, torej koliko sredstev je bilo namenjenih Iraku in Afganistanu. In potem se je pojavilo vprašanje, zakaj je ta zunanja podpora tako šibka. Ekonomska kriza tako je po svetu, ambivalenca glede na orientacijo ali pa kompetenco po revolucionarnih let. In potem spet vprašanja političnih vrednot in ali je ekonomska pomoč lahko na kakršen koli način pogoj, pogojevana s tem, da se spoštujejo določene politične vrednote v teh tranzicijskih državah. Torej, primerjava z drugo svetovno vojno in obnove potem Japonska zida, to je nekoliko nepošteno, kajti to so bile okupirane države in torej je ekonomska pomoč bila podana v okviru omejitev, kjer so potem zagotavljali določene politične vrednote. Tukaj so razmere nekoliko bolj zapletene. Naslednje vprašanje, samo še dve imam. Do kakšne mere so zonani pogoji ki so pagovani s pomočjo, naj se gre za posojila neprovatna sredstva, do kakšne mere so ti pogoji ideološki in liberalizem, ki s tem prihaja z veliko mednarodno pomoči, v kolikšni meri je ta tudi ideološko pogojevan na strani donatorjev, držav in agencij. To pa je novo vprašanje do kakšne mere, veliko je bilo vprašanj v tej smeri, kakšna je ekonomska vizija islamskih strank. Zanimivo je, da sedaj v Evropi in v ZDA zelo ambivalentno govorimo o ekonomski politiki, kar se varčevanja tiče oziroma ne varčevanja. Naprimer, torej, nadaljne vprašanje za nas na Zahodu bi morda bilo, do kakšne mere lahko mi, ki smo ravno tako zelo ambivalentni glede naše ekonomske vizije, lahko zahtevali torej jasno ekonomsko vizijo teh porajočih se demokracij. Kot opravim, pa se morda njihovo prebivalstvo sprašuje, do kakšne mere je ekonomska vizija islamističnih strank resnično uperjena v sistemske težave, reševanje sistemskih težav in ekonomskih neravnovesij katerih je bilo govora. O tem govorijo gospod Faski. Torej, do kakšne mere te islamske stranke resnično želijo spremeniti sistemske vzroke za neravnovesja. Do kakšne mere skušajo samo temu zadostiti, tako da bi ublažili najhujše učinke teh neravnovesij, potem pa bodo seveda vzeli največji delež tega, kar je ostalo, kot je to počel tudi prejšnji režim. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako končujemo s tem omizjem. Zelo dobro poročavka ste in ste navedli kar precej vprašanj, saj toliko vprašanj kot odgovora, torej ste nam dali misliti. In zahvaljujem se vam za to. Sedaj pa z veliko velikim, zadovo z velikim zadovoljstvom dajem besedo podpredsedniku Evropskega parlamenta Edwardu McMillan Scottu za zaključne pripombe. Mislim pa, da si zaslužimo pohvale, ker vam dajemo besedo dve minuti pred načrtovanim časom. Prosim, Edward. Did, uh, Hvala lepa, Anemi. Seveda, pod vašim odličnim predsedovanjem ste uspeli zagotoviti tudi točnost. Tukaj sem imel predsednika Šulca, Evropskega parlamenta, ki ne more biti navzoč. Prosil pa me, da sem kot podpredsednik za demokracijo in človekove pravice tukaj, pa tudi za čezatlantske odnose. Predsed let. Pa pozorno sledim tudi reformam v arabskem svetu. In imam privilegij, da sem bil prvi zunanji politik, ki je pred nekaj leti bil priča egipčanski revoluciji. Intenzivno ste delali danes v Evropskem parlamentu. Najprej bi se rad zahvalil vam vsem, predvsem pa našim partnerjem Carnegie Europe, Edmund institutu in švicarskemu ministrstvu, našim govornikom, predsedojočim in poročevalcem, ki so omogočili to konferenco evropske politike, še prav posebno, kar se sosedske politike tiče, mora biti kar se da učinkovite, vendar pa to ni vedno enostavno razumeti. Še prav posebno evropski državljani tega ne razumejo vedno prav enostavno. Zato so te konference tako horisne, ker gradijo mostove in predstavljajo temeljni korak krepitvi boljše in bolj učinkovite soseščine. Še bolj pomembno pa je, da pomislimo na prihodnost, ki jo oblikujemo za celotno regijo. Naj najprej povem, kako občudujemo in spoštujemo politične postopke, ki so jih zadele Tunizija, Libija in Egipt, pa tudi druge države v regiji kot je Maroko. Organizacija volitev in pisanje ustave, to so kompleksne naloge in mi, evropejci, to dobro vemo. Naj spostavim dve točki iz evropskih izkušenj. Prvič, demokracija ni samo postopek, mora biti tudi nekaj učinkovitega. Lahko zmagate na volitvah z absolutno večino, vendar pa zato, da bi sprejeli ustavo, in da bi oblikovali prihodnost vaše države, potrebujete nacionalno soglasje. V nekaterih administracijah potrebujete super večino, to je več kot 75 odstotkov voljenega telesa. Prisluhniti je potrebno ljudem, njihovim zamislim. Vsi morajo imeti pravico izreči svoje mnenje. Tako lahko izgledite vključujoče institucije, ki predstavljajo prebivalstvo. Po drugi strani kot je Elmar Brok, predsednik Afeta, jasno izpostavil, danes pa je potrebno potem tudi nadzorovati in potem seveda je potrebno dati možnost izbire in možnost, zagotiti možnost spremembe. Demokracija to zato jamči. Po zmagi pride tudi poraz in potem, ko ste poraženi, skušate spet zmagati. To je opredelitev demokracije in demokracija ne more biti, če ni ravnovesja med institucijami, če pravosodje ni svobodno in če novinari niso, nimajo pravice obveščati. Ustavni postopek je samo začetek. Vsi politični in družbeni akteri morajo spoštovati in se zavezati demokratičnim načelom in praksi. Če nam ne bo uspelo, bo rezultačen avtokratski režim, ki ne bo spoštoval pravic in dostojanstva prebivalstva. V tem oziru vam lahko zagotovim, da je pot k demokraciji in dostojanstvu nekaj, kar bo Evropski parlament in kar bodo Evropske inštitucije v polni meri podprle. Kot veste, Evropski parlament vsako leto nagradi posebne posameznike, ki se borijo proti nestrpnosti, fanatizmu in drugim oblikam zatiranja. To je Saharova nagrada in omrežje, ki je povezano s tem, je tudi del moje odgovornosti. Leta 2011 je Saharova nagrada bila podeljena petim aktivistom iz arabske pomladi. Enemu iz Egipta, dvema iz Libije, dvema iz Sirije in seveda potem tudi posthumno upravičeno tudi aktivistu iz Tunizije. Če pozabimo, odkot prihajamo, če pozabimo, da mladi, ženske in tisti, ki so izgubili življenje med arabsko pomladjo, da so se borili za odprte in demokratične institucije, nam ne bo uspelo. Ko je predsednik Mazuki govoril v Evropskem parlamentu februarja na plenarnem zasedanju, je izpostavil v svojem govoru, da te revolucije niso nacionalistične in ksenofobične, temveč družbene in demokratične pozivamo, da naj se univerzalno človekovih pravic poštuje po vsem svetu. In ne sme to biti samo vprašanje religiozne specifike in podjetniške odgovornosti. Potem imamo tudi ekonomsko ukrevanje. Celotno omize je bilo posvečeno temu. Ekonomska rast je ključnega pomena za stabilizacijo in spet je to nekaj, kar Evropa dobro pozna. Žal, pa je ekonomski napredek v evropskem svetu veliko prepočasen. To je nespremljivo. Najti moramo sredstva za zagon ekonomske rasti, tako da bomo zagotovili, da bodo vsi, še posebno mlajše generacije, dobili dostojanstveno delo in premoženje. Le tako lahko oblikujemo svetlo prihodnost za vse naše države. Z današnjo izmenjavo mnen smo se odzvali na skupne izzive po vzajemnem spoštovanju in pokazali smo zaupanje obeh strani, ki si želijo stabilnosti, miru in demokracije. Hvala lepa, gospod predsedoča, še enkrat vsem, ki ste prispevali, ki ste govorili in ki, so, ki, ste, sodelovali, ki ste sodelovali na tej konferenci. Hvala lepa. Hvala lepa, Edvard, za prijazne besede in modre pripombe. Gospod in gospodje, zdaj pa resnično zaključujemo današnje razprave prav tako tudi razprave v Evropskem parlamentu. Jutrišnji program, ki se začne ob devetih zjutraj, pa se bo odvijal v zgrabah Univerzitetne fundacije Rujegmo v Bruslju, to ni daleč od tukaj. In veliko asistentov fundacije Carnegie vas bo usmerilo na kraju tešnega dogajanja. Ob koncu prvega dne pa bi se vam rada prisrčno zahvalila za vašo navzočnost, vaše prispevke in bi rada čestitala so organizatorjem te izredno zanimive konference, ki je še toliko bolj zanimiva, ker, kot je bilo upravičeno že izrečeno danes kar nekajkrat, mora, je to verjetno ena prvih konferenc ko so bili povabljeni tisti, o katerih smo toliko govorili, dali pa smo jim zelo redko priložnost, da spregovorijo namreč predstavniki strank, ki jih upravičamo ali napak imenujemo islamistične in ki igrajo tako pomembne vloge v svojih državah. Torej, hvala lepa za vse to. Prijetno popovdne, prijeten večer in uspešno delo jutri. Hvala lepa.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 und Herren. Gospe in gospodje, nadaljujemo oziroma odpravljamo zasedanje. Glasovali bomo o mnenju gospe Weber. Gospe Weber ni, zato nas tudi ne more uvirati. Prvi odstavek, Prvi smo imeli ena, tri deli. Prvi del kolega Galerja, ki je trenutno na, bom rekel, ne, ne nevarni misiji kot eh, vodja opozovalcev v Pakistanu. Moram reči, da moramo izreči priznanje da imajo kolegice in kolegi pogum opravljati takšno delo. Gospa Šake, prosim. Ah, ne. Se upravičujem, predsednik, mislila sem, da že glasujemo. Ja. Generalni sekretar, morda bi lahko to pripombo zapisali tudi v zapisnik. To je torej za prvi del predloga spremembe 1 proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, tretji del za proti vzdržani sprejeto, dve za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 3 za proti vzdržani sprejeto. 4 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti vzdržani sprejeto. 6 za, proti vzdržani sprejeto. 7 za, proti vzdržani sprejeto. 8 za, proti vzdržani sprejeto. 9 za, proti vzdržani sprejeto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 konec glasovanja. Poročilo je sprejeto z 48 glasovi za, nobenim proti in z enim vzdržanim glasom. Tudi tega, ki se je vzdržal, bomo našli. Tako, sedaj pa poročilo šake. Ima kdo kakšno pripombo? Kolegica, ne? Kompromisni Predlog ena, to je za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog smo 52 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog dve, za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog smo 59 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. 59. 59. Konec glasovanja. 25 za, 26 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani, preverjamo mislim, da je enaka večina, spet je tesno. Konec glasovanja. 30 za, 22 proti sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 62 v omenju obliki za, proti vzdržani zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani sprejeto 66 za, proti, vzdržani. Petinšestdeset. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Socialisti so bili za. Ne, zdaj smo to že dvakrat storili. 66 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 67 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Mislim, da je. Kolega Landsberg je to bilo sprejeti s pomočjo komunistov, vendar pa preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za 28 proti zavrnjeno, torej to zavezništvo ni bilo zadostno. 68 za proti vzdržani tudi zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani za sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 74. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 28 za, 25 proti sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 79 za, proti, vzdržani sprejeto. 80 za, proti, vzdržani sprejeto. Bravo. Ampak 81, dva dela. 81, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, sprejeto to je bilo pa tesno. Preverjamo. 83. Ja, še vojski šlas. Konec glasovanja. 26 za, 29 proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. 90 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Konec glasovanja. 30 za, 24 proti, sprejeto 94 za, proti, vzdržani, mislim, da je enaka večina, sprejeto. Da, se strinjate? 95 za, proti, vzdržani, sprejeto 96 za, proti, vzdržani, preverjamo. Abstimmungsgeschloss. Schloss. Konec glasovanja. Konec. Osemindvajset za, dvaindvajset proti sprejeto. Kolega Saršovski ima tri glasove, pa še vedno ne zadošča. zimno nonci. 97 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. 23 za, 27 proti, zavrnjeno. To je bil 101, sedaj pa 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 103 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. 26 za, 29 proti, zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 106 za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno, 107 za, proti, vzdržani sprejeto, 108 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 115, glasovanje podelih, prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 118 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 117 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Socialisti niso glasovali, preverjamo. 117. Konec glasovanja. Sprejeto 26 za, 25 proti. 116. Ne, 119. pravi, imate 119, moramo glasovati, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 7. Z ustnim predlogom spremembe. Gospod poročevalka. Hvala lepa, predsednik. Radi bi zavrnili ustni predlog spremembe in glasovali o kompromisu, kot smo ga dosegli v pogajanjih v dobrem duhu sodelovanja, kot smo slišali strani vseh poročevalcev v senci, tako da bi radi sprejeli besedilo brez ustnega predloga spremembe. Kdo je za kompromisni predlog 7? Proti? Preverjamo. Konec glasovanja. 30 za, 27 proti sprejeto. Predlog smo imeli 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. 127 za, proti, vzdržani, preverjamo. konec glasovanja. Šestindvajset za, trideset proti zavrnjeno. Sto osemindvajset za, proti vzdržani zavrnjeno. Sto devetindvajset za, proti vzdržani preverjamo. gospod Sarjuš Volski, pa kar sredi glasovanja. Konec glasovanja. Trije glasovi še vedno manjkajo. 23 za, 34 proti, zavrnjeno. 131 za, 130 se popravlja predsednik za, proti, vzdržani. Sprejeto. 131 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Konec glasovanja. 27 za, 32 proti, zavrnjeno. 132 in 136 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 133 in 137 za, proti, vzdržani sprejeto. Potem pa kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog svojem 140 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 149 za, proti vzdržani preverjamo. Konec glasovanja, 28 za, 32 proti zavrnjeno, 150 za, proti vzdržani preverjamo zavrnjeno. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 159 za, proti, vzdržani, sprejeto. 160 za, proti, vzdržani, sprejeto. Jeffrey, kaj je to bilo za ali proti? Za. Potem moram žal reči, da je bilo to odločilno. Sprejeto. 161 za proti vzdržani. To pa ni bilo jasno. Preverjamo. konec glasovanja. Konec glasovanja. 31 za, 28 proti, sprejeto. En glas ELS pa je preveč. Pa saj nikoli ni dovolj glasov ELS. Ja. ja. Willkommen jetzt zum Antrag 162 predlog 162 za, proti, držani, zavrneno. 163 za, proti, držani, sprejeto. 164 za, proti, držani, zavrneno. 165 za, proti, preverjamo. Antrag, das ist geschlossen. Glasovanje je zaključeno. 28 za, 27 proti, sprejeto. 166 za, proti, držani, sprejeto. 167 za, proti, držani, sprejeto. 168 za, proti, držani, sprejeto. 169 za proti vzdržani. Sprejeto. 170 za, proti, vzdržani sprejeto. 171 skrajšen obliki do za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis 12. Če bi socialisti glasovali v prvem krogu, drugega ne bi potrebovali. kolektivno smo bili zelo leni v prvem krogu. Zavrnjeno, oziroma zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis 12 je za, proti, tekani sprejeto. Kompromis 13 je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 14 je za, proti, vzdržani sprejeto. predlog spremembe številka 23 za proti zdržani zavrnjeno, 24 za proti zdržani zavrnjeno, 25 za proti zdržani sprejeto, 26 za proti zdržani sprejeto, kompromis 15 za proti zdržani sprejeto, predlog številka 16, kompromis 16, da za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo številka 35, da za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem bil številka 36, Aha. ta je brezpredmeten, 39, da za, proti, vzdržani, vrneno, 40, da za, proti, vzdržani, vrneno preverjamo. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno 27 za 30 proti, 31 za proti vzdržani, zavrnjeno 42 za proti vzdržani, zavrnjeno 43 za proti vzdržani, zavrnjeno enak do za proti, držani, zavrnjeno, dva, do za, proti, držani, sprejeto, tri, do za, preverimo dva. Glasovanje zaključeno. Tri in trideset za, sedemindvajset proti, sprejeto. Predlog sem številka 3 za, proti zdržani sprejeto, 4 za, proti zdržani zavrnjeno, 5 za, proti zdržani sprejeto, 6 za, proti zdržani zavrnjeno, 7 in 8 za, proti zdržani zavrnjeno, 9 za, proti zdržani zavrnjeno, 10 za proti vzdržani zavrnjeno. Ustni amandma številka 2, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 12, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 13, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 14, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 14. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. 30 za, 27 proti, sprejeta. Zdaj gremo na elektronsko glasovanje, končno glasovanje. Izvolite. Glasovanje zaključeno. Poročilo je sprijeto 54 glasovi za, eden proti en se zdržal. Gospa Ibrisagič. Gospod predsednik, v imenu skupine EPP bi rada dejala, da se zavedamo tega, da to poročilo govori o razmerah medijev in tiska po svetu in ne v Evropski uniji. Samo toliko za zapisnik. Najlepša hvala, to bomo zapisali. Rad pa bi dejal naslednje. Mislim, da je prav, da v takšnem poročilu piše, da mora Evropska unija biti zgled. To poročilo pa ne govori o notranjih zadevah v Evropski uniji v drugih odborih bomo zato deležni kritik. Videli bomo, kakšne bodo pristojnosti te teme. Zato moramo biti pozorni na to, da ne bomo kot odbor vlagali predlogo sprememb in uporabili pristojnosti drugih odborov za situacijo znotraj Evropske unije. Moramo biti pozorni na to, spoštovati pravila in opozoriti na to tudi službo. Hvala za sedem. Sedaj gremo na poročilo Milan Mon. Prej smo številka 38 do za, proti, držani, zavrnjeno. 39 do za, proti, držani, zavrnjeno. 40 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 z ustnim amandmajem gospoda Ravčka, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto predlog 5 in 46 za. Prezmeni 46 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog sem veš številka 54 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. zaradi tega, ker je to v pristojnosti odbora INTA. 55 za, proti, držani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predloga 62-63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti držani. Zavrnjeno. Vendar bomo preverili. Izvolite, glasujte. Glasovanje zaključeno. 33 proti 23 za zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 7, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Predstavljam bi 77, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. 78, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 8, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pridemo na kompromis 9, kdo za, proti, zdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto. 85 do za, proti, vzdržani sprejeto. 86, glasujemo po delih, prvi del, kdo je za, Hvala. sprejeto. Kdo je proti, vzdržani sprejeto. 86, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno vendar bomo preverili. Ja, še bomo izkišlo. Glasovanje zaključeno. 23 za, 34 proti, zavrnjeno 88 za, 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 89 v treh delih. Prvi del, kdo je za? proti držani sprejeto, drugi del kdo za, proti držani zavrnjeno, tretji del kdo za, proti držani sprejeto. Sedaj gremo na kompromis 10, kdo za, proti držani sprejeto. Prej sem bil 93 do za, proti držani. Preverimo. Glasovanje je zaključeno. Kdo je prosil za preverjanje? Vi. Nekdo je prosil za to, da preverimo. Predah so imeli 97 za, proti, držani zavrnjeno. 98 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 100 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 101 do za, proti, vzdržani, sprejeto. 100. 102 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani spredo 103, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno 104, kdo je za, proti vzdržani sprejeto 105, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 11, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremenja številka 110 v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Držani. Sprijeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Tretji del je brezpredmeten. 111 je za. Aha, prvi del je bil sprijet. Torej moramo glasovati tudi v tretjem delu. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 111, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 112, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 113, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 114, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 115, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 116 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 117 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119. V treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del, besedico libera, liberal bomo črtali, kdo za, proti, zavrnjeno. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 120 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 je za proti vzdržani, sprejeto 123 za, proti vzdržani, zavrnjeno 124 za, proti vzdržani, sprejeto 125 za, proti vzdržani, zavrnjeno 126 za, proti vzdržani, zavrnjeno kompromis 12 za, proti vzdržani, sprejeto 127 za, proti vzdržani, vzdržani zavrnjeno. 130 za, proti vzdržani zavrnjeno. 131 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti vzdržani sprejeto. 135 za, proti vzdržani sprejeto. 136 za kot dodatek 135 za, proti zdržani sprejeto, kompromis 14 za, proti zdržani sprejeto, 139 za, proti zdržani za sprejeto, 143 za, proti zdržani zavrnjeno, 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 145 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 146 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 147 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 148 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 149 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ustnemo na 4 do za proti, držani sprejeto, 151 za, proti, držani zavrnjeno, 152 za, proti, držani sprejeto, kompromis 15 za, proti, držani sprejeto, kompromis 16 za, proti, držani sprejeto, kompromis 17 za, proti, držani sprejeto držani sprejeto. 165 do za, proti, držani zavrnjeno. 169 do za, proti, držani preverjamo. Glasovanje zaključeno. 25 za, 33 proti, zavrnjeno. 170 do za proti, vzdržani, zavrjeno, kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprijeto, kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprijeto, 177 za, proti, vzdržani, zavrjeno, kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprijeto, kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprijeto, kompromis 22 za, Petko za. Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka 197. 197 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno 198 za, proti vzdržani, sprejeto 199 za, proti vzdržani, zavrnjeno 200, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno 201, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno 202, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto 203. Je brezpredmeten, 9 do 1, proti vzdržani, zavrnjeno 10 do 1 proti, vzdržani, zavrnjeno, 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 2. Aha, še 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prejela sem je številka 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3, za, proti, vzdržani, sprijeto. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4, za, proti, vzdržani, sprijeto. Prejela sem je številka 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 snimam majk do za proti vzdržani sprejeto, 33 do za proti vzdržani sprejeto, 34 do za proti vzdržani zavrnjeno, 35 do za proti vzdržani zavrnjeno, 36 do za proti vzdržani zavrnjeno, 37 do za proti vzdržani sprejeto, 1 do za proti vzdržani zavrnjeno, proti vzdržani, zavrnjeno, dve, kdo je za, proti vzdržani, sprijeto, tri, kdo je za, proti vzdržani, sprijeto, štiri, kdo je za, proti vzdržani, preverjamo. Glasovanje je zaključeno. 26 za, 30 proti, zavrnjeno, 5 do za, proti, držani, zavrnjeno, 6 do za, proti, držani zavrnjeno, sedem kdo za, proti, držani zavrnjeno, osem kdo za, proti, držani zavrnjeno. Sedaj to samo elektronsko. Abstimmung geschlossen. Glasovanje zaključeno. 47 za, 6 proti, 5 se je zdržalo sprejeto. Kolegi in kolegi. Kolegice in kolegi, nekaj bi rad predlagal in če ste za, prosim, da to podprete v prejšnjih skupinah. Prosim za tišino. Priporočila INTE o pogajanjih bo na glasovanju maja, mi pa bomo glasovali junija. Po našem mnenju to nima smisla in mislimo, da bi to morali razprati skupaj. In če se strinjate s tem, bomo organizirali maja skupno glasovanje, ne pa da bomo dvakrat obravnavali to temo. Se strinjate s tem? Radi bi združili razpravo o čezatlantskih odnosih Inte in Afeta v eno razpravo. Prosim, da se o tem pogovorite v političnih skupinah, da bomo potem lahko prilagodili dnevni red. Naš sekretar se bo zelo potrudil, da bo lahko storil, kar se le da. Najlepša hvala, se je zaključena.